razvoju te strategije. In veselim se sodelovanja z vami na tem področju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa. Sedaj je razprava zaključena. Jutri ob 12. uri bomo o tem razpravljali. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu to je poročilo Cornelis de Jong, pristop Evropske unije do kazenskega prava. Poročevala za BBC za 4 minute. Strafrecht is niet zomaar een onderwerp. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kazensko pravo ni kar neka tema, ampak gre tukaj za omejevanje pravic obsojenih in obdolženih oseb. Zato moramo to resno jemati tisti, ki čisto upravičeno omejijo temeljne pravice, morajo imeti res dobre razloge za to. V mednarodnih instrumentih in v temeljnih listinah o človekovih pravicah je to zapisano. Govorimo o dveh stvarih. Na eni strani smo ogroženi politiki, mediji prikazujejo kažejo veliko večje zanimanje za to kot v preteklosti, ker pomeni, da javni toživci, pravni sistem in politiki so pod eh, drobnogledom in so ogroženi. Politiki poskušajo zmanjšati te grožnje s prejemanjem nove zakonodaje in prepogosto poskušajo pozivati k preširoki jurisdikciji in preširokem obsojanju. V Evropi moramo imeti skupni pristop. Uvesti moramo zakonodajo v Evropski uniji, ki se bo odzvala na sedanje grožnje. Vendar te zakonodaje zaenkrat še nimamo. Kazansko pravo ni namenjeno kratkoročnim uspehom. Preden sprejmemo nove zakone in povečamo kazni, moramo pogledati, kakšne bodo posledice. Tudi Storilce kaznjivih dejanj moramo imeti možnost ponovno vključiti v družbo. Vprašati pa se moramo tudi, ali je javno mnenje za daljše kazni ali pa si prizadevamo samo za boljši, boljši vides v očeh javnosti. In še nekaj. Kaj se dogaja v Bruslju? V Bruslju prepogosto uporabljamo pooblastila, ki jih podajajo evropske pogodbe. Sprejeta je bila le minimalna harmonizacija. Obstajajo prizadevanja, da bi pri manjših kaznjivih dejanjih prišlo do večjega usklajevanja, ampak treba je rešiti še veliko odprtih vprašanj. Področje uporabe je treba natančneje določiti in upoštevati številna nova kazniva dejanja, do katerih prihaja v zadnjem času. Ključno je, da spočujemo tudi nacionalne tradicije in kulturne razlike, ki se bodo odrazile v kazenskem postopku tudi postopek za zaustavitev postopka v sili moramo uvesti, če bodo predlogi, naprimer določeni državi, v nasprotu z njihovo ustavo. Gre za več različnih sestavnih delov. Širša pooblastila in upoštevanje nacionalnih tradicij lahko privedejo do velikih eh, tren. Prihaja do razdobljenih določb. Eh, in do le polovičnega pristopa k tem vprašanjem. Argumenti pa niso prepričljivi za to, da bi uvedli nove spremembe. V svojem poročilu jasno navajam, da ne smemo upošte, uporabljati kazenskega prava kot areno za šov v politiki. Treba si je zapomniti, da je dodana vrednost vsakega usklajevanja taka, da se jo da dokazati statistiko. Preden spremenimo določbe kazenskega prava, moramo videti, katere določbe bodo bolj učinkovite. Treba je uvesti tudi preizkus nujnosti in zagotoviti doslednost. To pomeni, da morajo vse evropske institucije, vključno z Evropskim parlamentom, uvesti to vrstne ukrepe. Skoordinirati se moramo, saj si ne želimo razdrobljenosti. Kolegi in kolegice iz odbora Libe so podprli moje poročilo in zato se jim zahvaljujem. Upamo, da bomo lahko še naprej nadaljevali z uspešnim delom pri določanju teh pravil. Pripričan sem, da bomo lahko skupaj v prihodnje zagotovili, da bodo pravila kazenskega prava res učinkovita in res nujna in kakovosta. Hvala lepa, gospod Jung, dober dan. Pozdravljen, gospa komisarka. Zdaj uvajam postopek Catch DI. Gospod Devos, izvolite za eno minuto. Ja. Ähm, Hvala lepa. Cornelisu de Jongo se zahvaljujem za njegov angažma pri tem poročilu. Opravil je zelo dobro delo, to je zelo uravnoteženo poročilo. In dobro se mi zdi, da smo se eh, v majhnih korakih približali, približali vsebinskim točkam. Dam vam prav in lepo je videti, da je kazensko pravo v vsaki državi članici različno. In to pomeni, da potrebujemo tudi raznoliko, različno približevanje. In to je tudi najmočnejši instrument, ki ga imamo za to, da bi komu vzeli temeljne pravice. Zato moramo biti Um, zelo pozorni, kar se tiče materialnega kazenskega eh, prava in pa kar se tiče procesnega prava. Dobro bi bilo razmisliti o tem, da bi razvili koncept tako, da ne bi začeli z nalogom za eh, preiskovanje, potem pa bi ugotavljali razlike. Mislim, da bi morali začeti ravno obratno. Vidim, da je moj čas že potekel, hm, zato bom prišel v koncu, ampak prosil bi, da se konceptno lotimo tega, in da ne začnemo ob koncu na mesto na začetku. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Albrecht, solite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana gospa Malmström. Predružujem se gospodu Fosu. Mislim, da je nujno, in to izhaja tudi iz dobrega poročila gospoda De Jonga, da bi razvili koordinirano strategijo, kako bomo kazensko pravo harmonizirali na takšen način, da ne bomo napredovali samo na tistih področjih, kjer imamo kratkoročne interese, ampak da se s tem tudi dolgoročno ukvarjamo. Potrebujemo koherentni kazenski sistem. Morda bi bila dobra ideja, če bi skupaj s um, kolegi iz pravosodja razmislili, kako bi delali korake naprej. Kajti v, svat, v svetu so vedno znova težave. Kako bi predočili to perspektivo in pri preiskovalnem nalogu in pri minimalnih standardih v kazenskem pravu se vedno pojavljajo težave. Težko je združiti perspektivo sveta in parlamenta in eh, pri tem gotovo igra Evropska komisija dobro posredovalno vlogo in zato vas tudi prosim. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Batten. Hvala lepa. No, to poročilo potrjuje tisto, na kar sem opozarjal jaz na našem otoku že dolgo časa. Namreč, da Evropska unija želi spostaviti svoj sistem kazenskega prava. Ta projekt je že napredoval, je že v nadaljni fazi in svoboda, pravica in oblikovanje evropske policijske države. Za to gre. Ne potrebujemo novega sistema kazenskega prava. Uh, v Angliji. Mi imamo tako imenovani common law, ki se je razvijal tisoč let. Imamo varovake, ki ta novi sistem kar odpravlja. Imamo Magna Carta, HBS Corpus in druga načela, ki so postavljena zdaj ob rob. Britanski državljani se zdaj lahko pošljajo katerikoli ko košček Evropske unije na podlagi enega samega kosa papirja, in zaradi tega se ga lahko spravi v zapor za več let. Tu gre lahko za arbitrarne aretacije. Vaš sistem kazanskega prava bi odpravil svoboščine in pravice in to bi bilo slabo tako za vas kot za gospodarstvo. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa. Danes razmišljamo o dolgoročnosti varnostne strategije v Evropski uniji in to neposredno obravnava tudi to poročilo. Lahko si želimo vseh strategij, gospa komisarka, ampak najprej moramo te strategije izvajati paralelno pa moramo izvajati tudi kazensko pravo v Evropski uniji in če nam to ne bo uspelo, potem bodo vse te strategije brez pomena. Zato sem zato, da postorimo vse, kar je možno za to, da bi v Evropski uniji kazensko pravo uskladili. Seveda pa moramo pri tem upoštevati nacionalne tradicije. Ampak cilj mora biti, da s pomočjo harmoniziranega kazenskega prava izvedemo to, kar smo si zadali na področju varnosti, kar se tiče naprimer boja proti organiziranim kriminalom, kar se tiče varstva meja in kar se tiče boja proti kibernetskemu kriminalu, kajti na tem področju smo razvili že številne pobude. Hvala, gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani. Hvala lepa. Spoštovana gospa komisarka, strinjam se s tem, da pogodbe določajo predpogoj za to, da imamo skupno kazensko pravo v Evropski uniji. Moram pa reči, da je ta pot zelo občutljiva in težka. V Evropi poznamo različne tradicije na področju notranjih zadev in pravosodja. Te tradicije so se dolgo gradile v regijah. Britanski kolega je zelo jasno povedal in strinjam se z njim, da je britansko pravo drugačno, da se drugače loteva določenih problemov kot pa celinsko pravo. Moja država, naprimer, uporablja avstro-ogarsko pravno podlago in pripričan sem, da poznajo države na severu drugačna pravila. Vse to pomeni, da obstajajo velike razlike in to moramo obravnavati na občutljiv način. In zelo sem skeptičen. Hvala lepa, gospod Paška. Cool, Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste pripravili poročilo na to, na to temo. To je dobro povezano s poročilom Evropske komisije, ki smo jo objavili lani septembra. Veseli me, da je to sporočilo doselo, doseglo svoj cilj. Sprožilo je razpravo tako znotraj kot izven inštitucij. Prvič je komisija uspela povzeti načela kazenskega prava in jih poskusila združiti v okvir novega kazenskega prava za Evropsko unijo. Jasna pravila o evropskem kazenskem pravu so nujna. Strinjamo se s stališčem poročevalca, da mora vsako usklajevanje na ravni Evropske unije spoštovati načelo sorazmernosti in subsidijarnosti. Vemo seveda in iz razprave je jasno, da je kazensko pravo zelo občutljivo področje. Obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami, ki jih je treba upoštevati. Zato je ključnega pomena, da upoštevamo zagotavljanje vseh pravic, ki so zapisane v listini o temeljnih pravicah in v drugih zakonodajnih aktih Evropske unije. Vemo, da moramo preučiti, kako čim bolj približati različna pravila, medtem ko upoštevamo različne tradicije in kulturne razlike med državami članicami. Okrepiti je treba evropsko politiko in zakonodajo in mislimo, da na tem področju lahko dosežemo posebno dodano vrednost, zlasti na področju okoljskega kriminala ki je v porastu v zadnjem času. Prvi instrumenti na področju kazenskega prava so bili sprejeti v okviru običajnega postopka. Tudi menimo, da je to res dober zgled za sodelovanje v prihodnosti. Podpor, podporo skupnim pravilom na evropskim ravni bi si želeli tudi, ko gre za tržne manipulacije, za izkrivljanje trga. Pri tem pa moramo zagotoviti zaupanje investitorjev. To pa bomo dosegli samo z jasnimi pravili učinkoviti moramo biti tudi pri pravilih, pri zagotavljanju pravil. Ta pogodba ima, pogodba zagotavlja tudi skupna pravila za čezmejna kazniva dejanja. Veliko je bilo doseženega na področju sprejemanja direktive, ko gre za boj proti trgovini z ljudmi in boju proti izkoriščanju otrok. Dokončana so bila tudi pogajanja o direktivi o kibernetski kriminaliteti in pogajanja se bodo začela tudi o pravilih o zasegu premoženja. Treba je upoštevati določbe nove pogodbe in zagotoviti pragmatično razlaganje skupnih pravil, ki bodo skupna za vse odstavke. Vzpostavitev dosledne politike zahteva še nadaljna pogajanja in razprave. Evropska, skupi, Evropska komisija je vzpostavila strokovno skupino in ta bo pripravila tudi strokovno poročilo. Ta zajema različne akademike in praktike. To bo forum, kjer bodo razpravljali o izzivih in težkih vprašanjih, ko gre za zahtevno vprašanje kazenskega prava in svetovali bodo, kako naprej celoti se strinjamo s pristopom zajetim v resoluciji. Vsi podpiramo zamisel o preprostem jeziku, ko gre za oblikovanje pravil kazenskega prava. Sporočilo komisije z lanskega leta in to poročilo, ki je deležno precejšnjo podpore, je začetna točka za nadaljne razprave. To je izhodišče za nadaljna pogajanja, zato da bomo dosegli pravo območje pravice in poštenosti. Hvala lepa, zdaj pa gremo naprej na poročilo gospe Boskurt o perspektivi za ženske v Turčiji do leta 2020. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Hvala, gospod predsednik.